Župan mi je predal osobno izjavo s 15. marcem, skladu z četrtim členom, ugotavljamo, da je njegovo mesto prosto in obvešča pristojne nacionalne organe v tem dejstvu. Pristojni španski organi so me obvestili o izvolitvi gospoda Miguela Urban Crespa na dan 5. marca 2015. Ta bo nadomestil gospo Terezo Robijo. Imenovanje, imamo na znanje, bi vas pa spomnim, da je v skladu z pogoji določenim v poslovniku polnopravni član organov Evropskega parlamenta in v njih tudi sodeloval. Na seji 24. februarja odbor za pravne zadeve v skladu z tretjim členom